prekine bi 3. julija 2014. Das Protokoll der Sitzung vom 3. Juli ist Dobili ste zapisnik z dne 3. julija ali kdo zapisnikov ugovarja? Zapisnik je sprejet.